zdravil po poletnih počitnicah. Upam, da ste se vsi odpočili. Čeprav so se te počitnice razlikovale od tistih v preteklosti. Namreč v Evropski uniji se je veliko dogajalo, pa tudi drugot po svetu je bilo veliko različnih dogodkov. Stalno sem bil v stiku s polskim predsedstvom zaradi krize, ki nas vse precej skrbi. Govorili smo o tem, da se moramo pogovoriti. 29. augusta je bil posebni sestanek odbora Ekon z, odborom, eh, z komisarjem Renom, predsednikom ECB-ja Trišejem, gospodom Junkerjem in ministrom Rostovskijem. Barozo bo kmalo predlagal predlog oziroma predložil predlog. Predsednik Evroskupine Juncker pa bo tudi v tem mesecu govoril v našem parlamentu in bo spregovoril o tej temi. Tekom poletja smo videli, da se je dogajanje v Libiji razvijalo še naprej. Videli smo, da smo bili včas na pravi strani in sprejetih je bilo tudi več resolucij v zvezi s tem. Sedaj moramo storiti vse, da bo Evropska unija pomagala ljudem v Libiji, da bodo ponovno zgradili svojo državo in uh, upeljali demokracijo. O tej temi bomo tudi razpravljali tekom tega plenarnega zasedanja. Na takšen način bomo lahko še več povedali o tej temi. Ali želi gospod Vrhovskar besedo? A point of order, because... Ja, samo nekaj v zvezi s postopkom. Namreč omenili ste vse, kar se je zgodilo glede eh, gospodarske krize oziroma krize evromoča in zato bi vas rad nekaj vprašal. Zanima me, kakšne pobude bomo sprejeli, ali bomo res jutri gostili gospoda Berlusconija v parlamentu ne vem sicer, o čem bo govoril in verjetno ne bomo niti razpravljali o razlogih za to, ampak sprašujem se, ali to drži in če to drži, če se boste res sestali z njim, ali ni po vašem mnenju nujno, da običe tudi pristojni odbor glede vrčevalnih ukrepov, torej, da pride v odbor Ekon, tudi gospod Papandreo je obiskal odbor Ekon ko je bil v parlamentu glede svojega vrčevalnega načrta. Tam je tudi pojasnil svoj načrt in ta sestanek je bil zelo pozitiven. Zato vas sprašujem, sicer ne vem, kakšne so razlogi za obisk gospoda Berlusconija, ampak če bo prišel k vam glede vrčevalnih ukrepov, potem želim, da se pri pojavi tudi pred pristojnim odborom, torej odborom EKOM, kjer bo pojasnil svoje okrepe. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Dame Rebecca Harms. Gospa Harms. Ja, ich möchte, uh, die intervention... Jaz bi podprla intervencijo kolege Ferhovsta, da v imenu moje politične skupine pa bi zastavila vprašanje, ali se tem, s tem dela evropskim inštitucijam kakršnakoli usluga na, s tem, da bo gospod eh, Berlusconi imel priložnost govoriti pri nas takrat, ko bi se pravzaprav moral pojaviti pred sodiščem Italije zaradi eh, obtožb, zaradi prostitucije. Gospe in gospode, če naj bi institucije, evropske institucije resno imali v Italiji eh, in to je zdaj zelo potrebno, potem ne bi smeli mi sedaj omogočiti uh, Eh, gospodu Berlusconiju to, da bo ponovno sodni termin v Italiji padel. Tako da, gospod Busek, resnično vas prosim, da razmislite, tudi gospoda Barosa bi prosila, da razmisli, ali je ustrezno, da se sestanete z gospodom Berlusconijem takrat, ko bi naj imel pravzaprav. Um, termin na sodišču in mislim, da to ni ustrezno, da to sopada tudi z razpravami o odborih, ki so bili imenovani. Gospod Mauro. Grazie, signor Presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsednik Vrhovštat je podal predlog, ki se mi zdi zelo razumen. Če želi eh, parlament povabiti eh, predsednika italijanske vlade, potem je potrebno poskrbeti tudi za uskladitev dobro bi bilo, če bi italijanska vlada ob obisku gospoda Berlusconija predstavila svoje načrte. Kar pa je povedala Rebeka Harms. Gospod Berlusconi, pa naj bo simpatičen ali pa ne, je predsednik vlade države Evropske unije, države, ki se je vedno zauzemala za demokracijo. Zato ne pozabimo, da ni skupina zelenih tista, ki odloča o tem, kdo se bo sestal za predsednikom Evropskega parlamenta. In tudi ni skupina zelenih tista, ki določa pravila v tej dvorani. Zato prosim eh, kolegico Rebeko Harms, eh, da je nekoliko bolj zmerna. In povsem normalno je, da se želi gospod Berlusconi sestati tudi s predsednikom Evropskega parlamenta. Sein, da... Gospod predsednik, je možno, da pride gospod Berlusconi jutri, kajti to sem pravzaprav šele zvedel od kolega Maura, ker želi biti prvi, ki bo čestital gospodu Šulcu ob njegovi jutrišnji nominaciji. Je morda to razlog za njegov obisk? moja želja oziroma moje želje so, oziroma problemi so drugačni. Jutri od 14. do 14.30 jih bo potekala seja, ki je odprta za vse, sicer konferenca predsednikov tukaj v plenarni dvorani, tako da bomo torej skrajšali to sejo zato, da bi lahko se pogovorili z predsednikom izvršilne oblasti. Običajno je bilo tako, da se te seje niso krajšale. Meni se zdi nezaslišano, da moramo sedaj krajšati plenarno sejo zaradi tega, ker je nekdo v tej hiši eh, predlagal, da bi se v tem istem terminu pogovarjali z nekim uradnikom. Tako da vas resnično prosim, da se ta seja začne ob 14. in da se razprava o Eh, krizi o eh, zadožitve pod, pod, uh, eh, odvija celo dopoldne predtem. Ja, hvala. V bistvu je to v rokah konference predsednikov. Hvala, da ste nas upozorili na stvari glede prve točke, ki ste jih omenili, gospe in gospodje. Kolikor vem, na podlagi informacij, ki sem jih dobil, premijer Berlusconi ne bo uradno obiskal Evropskega parlamenta, kajti nisem dobil nobenega obvestila o tem. Toliko vam lahko zaenkrat potrdim. Gospe in gospodje. Želel sem podati nekaj dodatnih sporočil. Jutri bomo v Evropskem parlamentu gostili polskega predsed, predsednika, to je Bronislav Komorovski. Polska trenutno predseduje Svet Evropske unije in predsednik Komorovski bo govoril v naslavnostni seji, ki bo ob 12. Mednarodni dan Združenih narodov a, demokracije bo 15. septembra, takrat poteka ta dan. Demokracija je nekaj, kar moramo gojiti po vsem svetu in to počne tudi Evropski parlament. Evropski parlament je najbolj demokratična od vseh inštitucij v EU. Naslednje informacije bomo angliščini. Strogo obsojam nasilje, ki je bilo organizirano 2.7. proti našemu kolegu, poslancu Sajedu Karimu. In sicer bil je eh, predmet takšnega nasilja v Združenem kraljestvu njegova hiša. Njegovo hišo je napadlo 30 demonstrantov ekstremistične organizacije. Vstopili so eh, v njegovo uh, posestvo, imeli so uh, plakatek z uh, Eh, zelo skrajnimi napisi. On je bil doma takrat z svojo ženo in otroki, ko se je to zgodilo. To moramo vedno strogo obsoditi, ko gre za takšne incidente in zlasti takrat, kadar gre za sovraštvo. To ogroža svobodo govora posameznikov v Evropskem parlamentu in to je nespremljivo. Gospod Karim je dobil mandat na demokratičnih volitvah, dali so mu ga britanski voljivci. Zato je vsak napad nan ali njegovo družino napad tudi na vse njegove voljivce. Sprejeti moramo vse potrebne ukrepe, da bomo zaščitili gospoda Karima pri izvajanju njegovih nalog, tako da bo lahko v celoti izvajal svobodo govora in izražanja in pri tem ne bo ogrožen. Da bo lahko nadaljeval in izvajal svoje politično delo kot demokratično izvoljen predstavnik. V pismu sem tudi izrazil uh, podporo našemu kolegu, to pismo sem poslal premjeru Cameronu in še enkrat bi vam danes, gospod Karim, rad izrazil svojo podporo. Rad bi tudi izrazil svojo podporo vsem žrtvam diskriminacije. Parlament vas podpira v obrambi naših skupnih vrednot. Sam sem se že srečal s kolegom Karimom pred uh, parimi tedni, pred počitnicami. Uh, point of order. Še ponovno postopkovno vprašanje, gospod Rinaldi. Gre za prejšnjo točko obisk predsednika Berlusconija v tej inštituciji kolikor smo razumeli, je že prišlo do določenega vznemirjenja zaradi tega. Gospod predsednik, glede na to, da ni uradne zahteve za obisk in da predsednik italijanske vlade ne bo uradno obiskal Evropski parlament, me zanima, ali se boste z njim vendarle sestali in eh, kakšen bo status tega obiska. Namreč eh, tukaj eh, gre za obisk, ki vpliva eh, tudi na javno mnenje v državah članicah, še prav posebej glede na to, da bi moral predsednik Brlosconi jutri pred sodišče v Italiji. Mauro, čas se spovedi, ste v tej spravi? Gospod Mauro, želite kaj dodati? Si, si predsednik. Ja, gospod predsednik. Mislim, da je povsem verodostojno, če tukaj v tej dvorani poveste, kaj se bo jutri pravzaprav dogajalo. Tako bomo lahko zaključili za to veliko farso, ki tukaj poteka. Kaj ti tukaj gre za napad na predsednika italijanske vlade in to ni niti najmanj povezano z predmetom razprave jutrišnjega obiska predsednika Brloskonija v Evropskem parlamentu. Sodniki so namreč, kar se tiče zadeve v Italiji, že dejali, da bodo določili drugi datum za razpravo. Pred filom kolega Rinaldi njema. Sam sem v bistvu že pojasnil, zakaj gre. Nobene zahteve ni bilo oziroma prošnje, da bi to bil uradni obisk v Evropskem parlamentu strani premijeja Berlusconija. Mogoče bo res jutri v parlamentu jaz tega ne morem seveda uh, izključiti, tudi ne, nekega vljudnostnega obiska. Nisem pa dobil nobene prošle za uradni sestanek, to moram jasno povedati. Jutri bomo tudi sprejeli polskega predsednika in bom zelo zaposlen jutri popovdne, ker bom sprejel našega gosta. In ne bom niti imel priložnosti da bi sprejel italijanskega premijeja. Takšna je pa situacija. Gospe in gospode, mogoče bi se da lahko zaključili s to razpravo, kot sem vam že povedal. Povedal sem vse, kar vem. Še kdo želi besedo? Dobro. Torej lahko zaključimo razpravo te točke. Gospe in gospodje. kar nekaj obvestil bi vam rad podal. Na podlagi eh, prekinitve zasedanja 7.7.2011 zapisnik je na voljo ali imate kakšne komentarje glede zapisnika? Ne,